kolegom želim dober tek. In eno od obeh skupin, ki je v publiki, pa m, mm, se bom jaz z njo srečal, prihaja iz Eslingena, zahvaljujem se tolmačem, do 15.